Bitte nehmen Sie Platz. Prosim, da zasedete svoje mesta. 7. julija prekinjena seja je ponovno otvorjena. Spoštovane kolegice in kolegi, 24. augusta je sredina Italije prizadel hud potres. Več kot eh, v 70 eh, vaseh je, je bilo velike škode, nekatere občine so bile popolnoma uničene. Vsi smo pretreseni, spremljali uh, slike iz uh, Artriče, Peskara di Tronto. Več kot 30 tisoč ljudi je čez noč bo ostalo brez eh, strehe in ostali so pred eh, pogoriščem individualnih eksistenc. V imenu Evropskega parlamenta bi najprej rekel zahvale eh, civilni zaščiti v Italiji, gasilcem, lokalnim oblastem in tudi vsem prostovoljcem. Vsem torej, ki so pomagali reševati življenja ponudili zaščito in zagotovili prvo pomoč. Evropska unija bo solidarno stala v strani ljudem v Italiji. Potres je povzročil veliko materialno škodo. Vsi, ki so bile zravnane s tlemi, niso samo italijanske vsi, gre za evropsko kulturno dediščino ampak materialna škoda se kar izgubi ob eh, človeški katastrofi in bolečini ljudi ob skoraj 300 žrtvah. Hiše, palače, cerkve je mogoče ponovno zgraditi, prav gotovo jih bodo zgradili na novo. Praznino, ki jo zapuščajo mrtvi, te pa ni mogoče zapolniti. Solidarnost z ljudmi s celotnim eh, italijanskim narodom, da to izrazimo, prosim, za minuto molka. ich danke ihnen. das protokoll und die angenommenen Zapisniki in sprejeta besedila 7. julija so na voljo. Imate kakšen šor? Če ne, potem je zapisnik eh, potrjen. Gospe in gospodje, spomnili se boste, da sem proti gospodu Korbino Mikejo izrekel sankcije.